Dear colleagues, I think that it is time to vote and uh, we can Kolegi, mislim, da je čas, da začnemo z glasovanjem. Začeli bomo s prvim poročilom na našem glasovalnem seznamu. Gre za peto točko na dnevnem redu. Poročilo Gardini. Sklenitev spremembe iz Dohe k jutskemu protokolu. Kukvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe. Glasovali bomo elektronsko, lahko glasujete. Pier Nicola, abbiamo un FDD di troppo. Un EFDD preveč? Ok. Il voto è chiuso. Konec glasovanja sprejeto. Čestitam poročevalki Gardini. Zdaj pa nadaljujemo in sicer z naslednjo točko. To pa je poročilo Lavija. In sicer glede um, protokola eh, zaključka sporozuma za Islandijo glasujemo. Ste vsi um, glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. No, zdaj pa nadaljujemo s poročilom kolege Gžiba o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal in začeli bomo takoj s kompromisnim predlogom številka 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprijeto. To je kar jasno. Ampak, če želite, lahko preverimo. Zdaj pa kompromisni predlog številka ena. Kompromisni predlog ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverjamo.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 vzdržani sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog 2a. Torej, kompromisni predlog 2a za. 2a proti. Preverjamo. en glas SND preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 2b. Za, proti, vzdržani, preverjamo, ker verjetno je stvar podobna. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa amandmaji 137, 22 in 17 odbora ITRE. Za, proti, vzdržani sprijeto. Preverjamo. Glasujemo. zdaj pa imamo en uh, eh, ELS glas preveč. ELS glas preveč, v redu. Konec glasovanja. Zdaj pa predlog spremembe 138. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe v bloku 23, 11, ITRE 139, 199, 218, 247, 263. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo. ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. Zdaj je kompromisni predlog 9. Za. Kompromisni predlog 9. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa k amandmaju 150 kolegov Rivazi, Fulenca in Ek. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto preverjamo. En ELS glas preveč imamo. V redu, konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa amandma 162. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto glasujemo o kompromisnem predlogu 10. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 169. Glasujemo o njem kot dodatku k kompromisnem predlegu, predlogu 10. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o amandmaju 190. 190. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amendma 191 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o amendmaju 193 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amendmaji 196 in 197 identična amendmaja sta za proti, vzdržani zavrnjena sta. Glasujemo. Zdaj. Dobbiamo votare l'emendamento 238 glasovati moramo o predlogu spremembe 238 kolegice Pietikainen za pro ELS EKR proti vsi ostali zavrnjeno glasujemo o kompromisnem predlogu številka 5 za proti vzdržava, ni sprejeto. Glasujemo. Kompromisni predlog številka 7. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 280. Kolega um, Rivazi Pedicini je kaut Florence. Za, proti, preverjamo. En ELS glas preveč imamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 283 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja, še zmeraj imamo en ELS glas preveč, zavrnjeno. Glasujemo o amendmaju 284 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 285 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o amendmaju, oprostite, se upravičuje predsednik. Torej, amendma 287 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 289 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 288 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 290 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani je zavrnjeno. Amandma 21 odbora ITRE za. Proti. Vzdržani je zavrnjeno. Amandma ja, 295 in 296 za. Proti. Vzdržani je zavrnjeno amantma 281 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. Amantma 294 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. Amantma 297 za. Proti, eh, zdržani, zavrnjeno. Amantma 293 in 200. 82 enaka sta za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, preverjamo. Um, konec glasovanja zavrnjeno. Amandma 292 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o kompromisnem predlogu 12 za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 160 oziroma ne se upravičuje predsednik, ampak ja, torej predlog spremembe 160 za ELS. Za ali ne? Za? Proti? vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa kompromisni predlog 18. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Če želite, lahko preverimo. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa amandma 303. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa amadma 305 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Drugi del torej je brez predmetem. Zdaj pa glasujemo o predlogih sprememb 306 in 23 eh, odbora ITRE, ki sta enaka za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 307. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 11. Za? proti, kdo vzdrži sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog 14 um, za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 309 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 24 odbora ITREZA proti zdržani sprejeto. Amandma 340 za proti zdržani sprejeto. Amandma 341 za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bolje, da preverimo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o amandmaju 343 za proti, vzdržani zavrnjeno, amandma 344 za proti, vzdržani sprejeto, amandma 342 za proti proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 346 in 163 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 347 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. Amandma 348 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 349 za, proti vzdržani zavrnjeno. 350 za, proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 370, kolegice Konečne, skupaj z amadmajem 372 za, proti, zdržani, preverjamo. Čudni glasovi so to. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 371 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 373 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 374 za, proti, zdržani, sprijeto. 375 za, proti, zdržani vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o amandmaju 380 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 381 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 382 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 383 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 387 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa moramo glasovati o kompromisnem predlogu številka 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. zdaj pa uvodne izjave. In začeli bomo s predlogom spremembe 49 kolegov Pavluči Kaputo za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o amandmaju številka 55 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani sprejeto. glasujmo o amandmaju 64. Za. In glasujemo to skupaj z amandmajem številka 3 poročevalca in amandmajem številka 3 odbora ITRE v bloku za. Proti. Zdržani. Preverjamo. ste vsi glasovali, en ELS glas preveč je tu. Hvala, konec glasovanja. Sprijeto. Oziroma sprijeti vsi ti predlogi sprememb. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 68 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 69 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdržani je zavrnjeno. Predlog spremembe 78 za, proti, preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 80 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 83 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 81 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 82 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 5 poročevalca za. Proti? proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 84 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 85 za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 87 za, proti, zdržani zavrnjeno. Glasujemo o amandmaju 88 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 89 za, proti, zdržani zavrnjeno predlog spremembe 91 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa elektronsko glasujemo o celotnem poročilu, ki je tako spremenjeno. Ste vsi glasovali, imamo spet en glas ELS preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o zdaj o začetku, o odločitvi o začetku pogajanj na podlagi tako spremenjenega besedila in s pogajalsko ekipo, eh, v kateri so poročevalci in poročevalci v senci vseh političnih skupin. Eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa in čestitke poročevalcu. Evi, Evi, velo bih kolega čega. Adesso, kolegi, passiamo al punto... Zdaj pa, kolegi, točka 11 na dnevnem redu in to je glasovanje o poročilu kolegice Evi o pobudi za zeleno zaposlovanje. In začeli bomo kar takoj z glasovanjem o predlogu spremembe številka ena kdo je za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe dva za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe tri za proti vzdržani preverjamo ste vsi glasovali. En glas ELS preveč imamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 4. Za. Proti. Se zdi, da smo kar utrujeni, ker nič več ne dvigujete rok. Poskušajmo še enkrat. Predlog spremembe 4. Za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Um, zdaj pa k kompromisnem predlogu številka ena. Za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma številka 14. Za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o amadmaju številka 15. Za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma številka 16. Za, proti, vzdržani sprejeto. Zdržani sprejeto. Amandma številka 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma številka 18 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma številka 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma številka 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog številka 7 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amedma 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 29 za. Zdaj pa oprostite. Hotev sem, da bi glasovali v nečemu, kar ni treba. Kompromisni predlog 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo zdaj o kompromisnem predlogu številka 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o amandmaju 43 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 44 za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o kompromisnem predlogu 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za. Kdo je za kompromisni predlog 12? Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog šest za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo o amadmaju številka 70 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto glasujemo o amandmaju 71 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis, eh, amandma 74 za, proti, vzdržani. Mislim, da sta obe veliki skupini glasovali proti. Bomo preverili. Ste vsi glasovali? Vedno, še vedno imamo en ELS glas preveč. Hvala, konec glasovanja. Sprijeto. Torej, nista obe veliki skupini glasovali proti. Samo rok ni bilo. Zdaj pa glasujemo o kompromisnem predlogu številka 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni, prostite, mm, predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 86 za, proti, vzdržani, preverjamo. ste glasovali, še vedno en e LS glas preveč. Konec glasovanja. Sprijeto. Glasujemo. Amandma 95. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Glasujemo. Kompromisni predlog 10. Za. Proti zdržani sprejeto. Amandma 102 za proti, zdržani sprejeto. Amandma 103 za proti, zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za proti, zdržani sprejeto. Amandma 111 za proti kolege Farja. Kdo je za? Proti? Zdržani sprijeto. Zdaj pa amandma 117, kolegice Konečne za. Proti? Zdržani preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa elektronsko končno glasovanje. Glasujemo. Še vedno en ELS preveč. Hvala. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitamo poročevalki. Zdaj pa k glasovanju poročila kolegice Pietikajnen o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Začnimo kar takoj s predlogom spremembe številka 48 za zavrnitev predloga. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj glasujemo o kompromisnem predlogu 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo. Predlog spremembe 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo v redu. Glasujemo. En glas je LS preveč. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno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 proti, vzdržani sprejeto, 148 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 149 za, oziroma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 Vzdržani sprejeto. Amandma 156 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Ste vsi glasovali? Ne. En LS glas preveč. Zdaj pa je konec glasovanja. Sprijeto. Oprosti apatite, ampak nekatere politične skupine so tudi razklane in zato ne moremo prav razumeti, kje smo. Kompromisni predlog 9. Za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 169 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 170 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 171 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 5 za, proti, zdržani. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 172. Oprostite, se upravičuje predsednik. 173 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kompromisni predlog številka 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Glasujemo o 177 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amendma 178 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 179 za. Glasujemo o predlogu spremembe 179 za, proti, vzdržani sprejeto. In zdaj glasujemo o kompromisnem predlogu številka od številka 3, na katerega imamo ustni predlog spremembe, besedo dobi poročevalec oziroma poročevalka. Uh, Gospod poročevalec, uh, izbrisati želimo naslednje besedilo iz kompromisnega predloga spremembe. In to je bilo dogovorjeno z drugimi poročevalci v senci. Eh, v redu, ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu, če ni tako, glasujemo o kompromisnem predlogu številka 3 skupaj s tem ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa amandma 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj glasujemo o predlogih sprememb 192, 193, 194, 195 v bloku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 196 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 201 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali, še vedno imamo en glas preveč pri ALS. V redu, konec glasovanja, sprejeto. Glasujemo. Predlog spremembe 198 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 199 za, proti, vzdržani, sprijeto. Glasujemo o predlogu spremembe 205 za, proti, vzdržani, sprijeto. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 208 za, proti, vzdržani sprijeto. Amandma 209 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 210 za, proti, vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 14 in 211 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 15 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 213 za proti zdržani zavrnjeno predlog spremembe 214 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 216 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Zdaj pa glasujemo o amandmaju 219 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 221 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o amandmaju 224 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o amandvaju 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 228 za, proti, preverjamo. En glas je les preveč. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 229. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o kompromisnem predlogu sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Amandma 232 za. Ne, oprostite, se upravičuje predsednik. Ta odpade, glede na to, da je bil 226 zavrnjen. Zdaj moramo glasovati o predlogu spremembe 234. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o 235 za, proti vzdržani zavrnjeno. 236 za, proti vzdržani zavrnjeno. 237 za, proti vzdržani sprijeto. 238 za, proti, preverimo to. Ste vsi glasovali, en ELS preveč spet, hvala, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 239 za, proti, e, vzdržani sprejeto. 240, 241, 242, glasujemo v bloku. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog? 6 za, proti. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 244. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 244. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 243. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 246. Za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Oprostite, ampak glasovali smo v predlogu spremembe 246, ki pa je brezpredmeten s tem, ko je bil zavrnjen predlog spremembe 245. In zdaj glasujemo o predlogu spremembe 247 in 248 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj glasujemo. Naj preverimo. V redu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno glasujemo. O predlogih sprememb 249, 250 in 251. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Abbiamo l'emendamento 16. Predlog sprememb 16. Da. Proti? Vzdržani? Bomo preverili.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 nasproti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Con glasovanja sprejeto. Si 256 za, proti vzdržani zavrnjeno. 257 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 258 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 259 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 260 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 273 za, 63 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto petinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto sedeminsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, ustačani, zavrnjeno. 281 za, proti, ustačani, zavrnjeno. 282 za, proti, ustačani, zavrnjeno. 283 za, proti, ustačani, zavrnjeno. 284 za, proti, ustačani, zavrnjeno v zdržani zavrnjeno. 285 za, proti, v zdržani zavrnjeno. Dvesto šestinosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto sedeminosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 288 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 289 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto šestindevetdeset in dvesto sedemindevetdeset sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe, ta je brezpredmeten, 299 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste si glasovali con esasovania. Sprieto. Predlog spremembe spremembe 18 poročevalcev. Kaj? Za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo osem, kolega Dorfman, za, proti, držani, sprejeto. Tristo deset za, proti, držani vzdržani, zavrnjeno. 213, 313a, 313a proti vzdržani, zavrnjeno. 314 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 316 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 322 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 323 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 324 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. 325 za, proti, vzdržani, sprejeto. 326 za, proti, vzdržani, sprejeto. 328 za, proti, vzdržani, sprejeto. 330 za, proti, proti stašani sprejeto. 332 za, proti vzdržani zavrnjeno. 331 za, proti vzdržani zavrnjeno. 333 za, proti. Bomo to preverili elektronsko.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 63, kolege Dorfmana za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o amandmaju 365, še vedno Dorfman za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pred, kompromisni predlog številka 8 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 373 kolegice Auken za, proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 385 kolegica Gardini za, proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 392. Kolega Dorfman za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 393 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 396, kolegice Gardini za, proti, vzdržani, privirjamo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. Glasujemo. Predlog spremembe 401. Kolega Dorfman za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 402. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Glasujemo o predlogih sprememb 406 in 407 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 409 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 411 za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 412 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 50. Oprostite, se upravičuje predsednik. Zdaj glasujemo o kompromisnem predlogu številka 1. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Oziroma vzdržani? Sprejeto preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo. Amandma 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma Oprostite, se popravlja predsednik. Amandma 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti. Vzdržani sprejeto. Amendma 62, ki je kompatibilen še z dodatkom za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo amendma 69 za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o amendmajih 4 in 79 enaka sta, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 81 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Kaj je to? Amandma številka šest. Poročevalca za. Proti. Vzdržani sprijeto. Amandma 90. Za. Proti. Vzdržani sprijeto. Amandma 91. Za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Amandma 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno amandma 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 100 za, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o amandmaju 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Votiamo adesso l'emendamento 109. Glasujemo o amandmaju 109, namreč 107 in 108 sta bila zavrnjena. Zato glasujemo o 109. Za, proti, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 111. Za, proti, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. Amandma 112. Glasujemo o predlogu spremembe 112. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 113. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 115. Za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 za, ne. 116 za, proti, vzdržani, sprijeto. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani sprejeto. To 26. Vsi prejšnji predlogi sprememb namreč padejo, so brezpredmetni. Zdaj 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kdo je za 129 proti? Vzdržani zavrnjeno. 130 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 131 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto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 konec glasovanja sprejeto Complimenti alla relatrice e adesso andiamo all'opinion del Čestitke poročevalki, zdaj pa gremo še k mnenju kolege Patricella. Allora, colleghi, il, eh, eh votiamo adesso lo... Preglasujemo torej, mnenje kolege Patricella o postopkih v zvezi s predstavitvami komisarjev. In kar takoj bomo začeli. Predlog spremembe številka 1 za. Proti. Vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 2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 ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Za. Prosti. Vzdržanje je sprejeto. Predlog spremembe 9. Za. Proti. Vzdržanje je sprejeto. Predlog spremembe 10. Za. Proti. Vzdržanje je zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo. Kompromisni predlog ena za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 17 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 18 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni pred, oziroma amandma 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. amandma 20 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 21 za, proti, vzdržani, LS. Niti en roke. Ponavljam, amandma 21 za, proti, preverjamo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja, zavrnjeno. Amandma 22, za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 23, za, proti, zdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali sprijeto? Amandma 24. Za? Proti? Zdržani sprijeto. Amandma 25. Za? Proti? Zdržani? Preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprijeto za en glas. Amandma 26 z ustnim predlogom spremembe e, stranke SND. Hvala, to nadomešča besedo always be guaranteed za besedo have. Ustni amandma je naslednji. Members of parliament should have the possibility of obtaining a full and exhaustive reply from commissioners designated. Ci sono obiezioni all'emendamento orale? Kakšne pripombe na ustni predlog spremembe? Pripomb ni. Torej glasujemo o predlogu spremembe 26 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. 27 za proti vzdržani sprejeto. Zdaj glasujemo o kompromisnem predlogu 2 za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Zdaj pa amandma 33 uh, eh, v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverimo, ampak je zavrnjeno, v redu, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 40. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 41. Za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o mnenju s temi iz, izglasovanimi predlogi sprememb. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo kolegi Patričellu. Zdaj pa za dve minuti prekinjamo za sestanek, tako da lahko vsi tisti, ki želijo zapustiti dvorano, to storijo in potem bomo nadaljevali. kolegi mislim da moramo nadaljevati našo sejo danes smo imeli zelo zelo dolgo glasovanje ampak zdaj smo glasovanje zaključili in lahko spet nadaljujemo z delom odbora Začeli bomo za točko 14 na dnevnem redu. Gre za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor za pravne zadeve o letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije. V zvezi s tem dajem besedo poročevalki Guteland. Potem pa še krogu poročevalcev v senci za, za različne politične skupine. Najprej bi pozdravil študente, ki so prišli z univerze v Palermo eh, in pozdravljam tudi kolega, profesorja Armava, ki je danes tukaj v Evropskem parlamentu eh, in vsi skupaj spremljajo delo Evropskega parlamenta. Gospa Gutelant, izvolite besedo. Tak, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, eh, seveda je izziv predstaviti to temo po tako dolgem glasovanju, ampak vesela sem, da je vseeno veliko kolegov ostalo tukaj. To je mnenje, ki ga pripravljamo za odbor Juri, za odbor za pravne zadeve, gre za izvajanje prava Evropske unije. Pomembno je, da imamo v odboru to razpravo. V parlamentu si vsak dan kar najbolj prizadevamo za spreminjanje podnebne politike, okoljske politike, zakonodaje in tako naprej. Ampak potem se pogosto zgodi, da ta pravila niso izvajana. Zato bi morali o tem bolj pogosto razpravljati. Eden izmed izzivov je ta, da so države članice prepozne pri prenosu direktiv v nacionalne zakonodaje, potem posamezniki sprožijo pritožbe ali pa jih sprožijo nevladne organizacije ali drugačna združenja in komisija se potem mora ukvarjati s tem. Potem imamo še postopke spremljanja, ki jih izvaja komisija in pa postopke kršitve, ko komisija toži države članice. No, eh, potem eh, vprašati se moramo tudi, ali je naša zakonodajna primerna in služi svojemu namenu. In zato smo sprejeli program REFIT eh, o ustreznosti in uspešnosti predpisov. No, same sem se osredotočila na zakonodajo, ki je pomembna zlasti za naš odbor. Boljše izvajanje okoljske zakonodaje je prednostna naloga sedmega okvirnega reskovalnega programa, ampak kljub temu države članice ne prevzemajo dovolj odgovornosti, ko gre za izvajanje evropske zakonodaje na področju okolja in zdravja. Zakonodaje pogosto ne izvajajo ali pa ne izvajajo eh, pravilno. 31. Eh, poročilo Komisije o izvajanju prava Evropske unije mm, govori o tem, da številni primeri eh, o preprečevanju poznem prenosu zakonodaje, torej 106 se jih nanaša na okolje, potem eh, sledijo temu zakonodaja o zdravju in eh, o potrošnikih. Um, in velika skupina pritožb komisiji se nanaša na okoljsko zakonodajo. Če si ogledamo leto 2000. 14 glavne kršitve eh, zadevajo zakonodajo o okolju ali o podnebju. Torej, od več kot tisoč pritožb oziroma postopkov zaradi kršitev se jih 334 nanaša na kršitev okoljske zakonodaje. Pozivam komisijo naj nadaljuje z uradnimi postopki uh, Eh, kršitev. Prav tako želim povdariti, da ta program REFIT ne pomeni, da želimo znižati naše zahteve na področju zdravja in pa okolja. Potem, eh, ko gre za preučevanje teh primerov, komisija tudi pogosto za to potrebuje zelo veliko časa, podjetja, državljani bi morali um, imeti koristi od hitre obravnave njihovih primerov v komisiji. No, komisija ima seveda um, svoje prednostne naloge, zato mora pri tem obrati bolj strateški pristop. No, kar se tiče programa Refit, uh, Eh, no tega se dotikamo tudi v številnih drugih programov. Ne smemo dovoliti, da bi program REFIT bil izgovor za zniževanje standardov na področju zdravja, okolja in pa varstva hrane. Eh, tukaj se navezujem na pojem gold plating, eh, ki ga komisija uporablja za to, da pojasnjuje postopek prenosa v nacionalno zakonodajo. To je lahko možnost kritiziranja zakonodaje, ampak Evropska unija mora imeti pravico, da uvede strogo zakonodajo, če v državah članicah ali pa na evropski ravni obstaja samo eh, zakonodaja, ki uvaja samo minimalne standarde. Torej tukaj želim eh, doseči neko dobro ravnoteže pri pripravljanju učinkovite zakonodaje in pa eh, preprečevanja znižanja standardov. Gospod Vandenkelaje, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalki za njeno poročilo o 30. in 31. poročilu o spremljanju izvajanja prave Evropske unije. Jasno je, da države članice pogosto zaostajajo pri prenosu evropske zakonodaje v svoje zakonodaje in tudi moja država, Belgija, tukaj ni um, eden izmed najboljših učencev. Uh, Ehm, Dobro je, da smo sedaj eh, o tem poročilu pripravili mnenje tudi v odboru za okolje. Mi bomo v imenu naše politične skupine uložili nekaj predlogov sprememb. Tri točke bi želel še sedaj izpostaviti poročevalki. Najprej nadzor nad izvajanjem evropske zakonodaje. Upamo, da bo komisija z začetkom novega pilotnega programa lahko spodbudila tesnejše sodelovanje z regionalnimi, lokalnimi in pa nacionalnimi oblastmi. Drugič, želimo si, da bi bila izvajana takšna zakonodaja, ki bo državljanom prijazna. Zato moramo komisijo pozvati naj bo pregledna, naj sodeluje z uh, vsemi upletenimi uh, eh, akterji. Zakonodaja mora postati bolj praktična, to je želja vseh državljanov. Tretjič, pomembno je da si ogledamo tudi okoljsko zakonodajo. Jaz se tukaj zauzemam za načelo subsidijarnosti. Istočasno pa moramo razumeti, da je gospodarska dobrobit odvisna tudi od enotnega trga z usklajenimi pravili. In uh, zato moramo bolj strogo nadzorovati pravila, ki jih sprejemajo uh, nacionalne države. V tem smislu bomo uložili tudi nekaj predlogov sprememb, na splošno pa se zahvaljujem poročevalki za sodelovanje in se veselim nadaljne razprave. Hvala lepa. V imenu EKR, gospod Dorman. Hvala lepa. komisija mora imeti možnost nadzorovati države članice pri tem, kako izvajajo zakonodajo. To je en, eno izmed temeljih načel evropskih pogodb. Evropska unija mora temeljiti na, prav, na vladavini prava. Države članice morajo uskladiti svoje zakonodaje z evropskim pravom. Evropska komisija pa nima politike ali viro za to, da bi lahko identificirala ali pa obravnavala vse primere pomankanja izvajanja zakonodaje. Evropska komisija bi morala poskrbeti za to, da bo izvajanje evropskega prava prava politična prednostna naloga in to v tesnem sodelovanju z eh, Evropskim parlamentom ki mu je komisija odgovorna. Evropski parlament je so zakonodajalec, zato moramo mi tudi pomagati zagotoviti, da bo zakonodaja izvajana pravočasno. Nevladne organizacije in podjetja se lahko pritožijo zaradi neizvajanja evropske zakonodaje nacionalnim eh, oblastem, vendar pa mora eh, Evropska komisija zagotoviti dovoljšno stopnjo preglednosti v postopkih kršitve. Mo, državljanom mora poročati na mm, primeren in pravočasen način o sledenju njihovim, prito, njihovim pritožbam. Evropska komisija mora pravočasno začeti preiskave, zlasti ko gre za področje okolja ali pa javnega zdravja. Zakonodaja bi prav tako morala biti bolj jasna in bolj učinkovito izvajana. To, je, to gre v korist državljanom in pa socialni koheziji. Ob tem se moramo polno zavedati tudi načela subsidiarnosti in pa mm, sorazmernosti tudi na regionalni ravni. Državljani in organizacije pričakujejo zanesljiv skupek pravil. Ne želijo izkrivljanja konkurence. Komisija se mora zavedati vseh ovir za državljane. Državljani nimajo pregleda nad sodbami sodišč, čeprav so sodišče bistven sestavni del Evropskega akija. Enden izmed glavnih izzivov, s katerim so soočene države članice, je. pravilno izvajanje evropske zakonodaje. Tukaj lahko pride do problema, če ni dovolj usklajevanja, tudi takrat, ko se menjajo vlade v državah članicah, do problemov prihaja tudi zaradi pomankanja koordinacije, ko, koordinacije in pa sodelovanja med administrativnimi uraga, organi. Zato prihaja do zamud pri prenosu evropske zakonodaje v nacionalne zakonodaje komisija bi morala zagotoviti, da so direktive resnično izvajane. Komisija bi tukaj lahko naredila več. Torej, komisija bi lahko naredila več za to, da je evropska zakonodaja izvajana. Om overtrædelse gennem zlasti, ko gre za mude pri prenosu zakonodaje v nacionalno zakonodajo. Prav tako bi komisija lahko spostavila uporabnikom prijazno podatkovno bazo, v katerem bi bile zbrane informacije o neizvajanju evropskih aktov strani držav članic. Veselim se sodelovanja s poročevalko. Eh, Hvala lepa, gospa Konečna, v imenu GUE.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 predvsem inštrument usklajevanja evropske zakonodaje. Komisija nima uloge vlade. Čeprav obstajajo problemi pri izvajanju zakonodaje, se moramo vprašati, ali ne gre morda za problem eh, prevelike količine uredb in uh, direktiv. Zaradi tega potem v državah nastane kaos. besedilo zveni tako, kot da komisija nima nobene dožnosti za, oziroma možnosti, da spremlja izvajanje zakonodaje. Kar se tiče izvajanja zakonodaje, se vedno povdarja samo napake držav članic. Ampak eh, jasno in glasno je treba povedati, da tudi Evropska komisija stori kakšno napako. Če želimo izboljšati izvajanje zakonodaje evropskega prava, potem mora tudi komisija izboljšati svoje delo. Pogosto prihaja tukaj do dvomov, do dvoumnih tolmačen direktiv. Sama sem bila 12 let nacionalna poslanka. In lahko vam povem, da je bilo to, kar smo dobili od Evropske komisije, izredno nejasno, tako da nismo spoh vedeli, kaj s tem začeti, čeprav smo želeli narediti usluge Evropski komisiji. Ampak nismo imeli dovolj podlage za to, da bi lahko sprejemali odločitve. Potem obstajajo tudi različna merila za različne države. To, kar je spremljivo za neko državo, ni nujno spremljivo v kakšni drugi državi. Obstajajo razlike med. Mm -hmm večjimi in manjšimi članicami, med uh, novimi in starimi članicami Evropske unije in uh, tudi komisija tukaj razlikuje med posameznimi državami. V tem besedilu bi se morali ukvarjati tudi z uh, tem, da komisija preveč izkorišča inštrument ex ante pogojevanja. Že ta inštrument je problematičen, komisija pa ga poleg tega še zlorablja v škodo revnejših ali pa manjših evropskih držav. Grozijo z eh, prekinitvijo oziroma začasno prekinitvijo dotoka sredstev iz, sklada, iz skladov. In tudi, če države zmagajo na sodišču, potem uh, nimajo nobene možnosti za uh, dejansko izvajanje teh sodb. Pogosto sprejmejo tolmačenja uradnikov Evropske komisije, ne morejo izvajati sodb, saj se bojijo, da bi jim bila potem umaknjena sredstva. Še nekaj. Komisija bi se morala posvetiti členom uredb in direktiv, ki se nanašajo na okolje, na čisti zrak. To se ne nanaša samo na eno državo članico, ampak na več držav članic. In trenutno je tako, če takšna zakonodaja ni izvajana v eni državi članici, to prizadene tudi države sosede čudno je, da, te, da se nišče ne ukvarja s tem problemom. Tukaj gre spet za vprašanje razlike med večjimi in manjšimi državami članicami. Če nespoštovanje zakonodaje v eni državi članici ogroža zdravje državljanov v sosednjih državah članicah, potem bi komisija morala tukaj ukrepati, ampak komisija tega ne počne. Uložila bom nekaj predlogov sprememb, Um, strinjam se s tem, da je treba izvajati evropsko zakonodajo, ampak to moramo narediti na razumen način in ne smemo pri tem po nepotrebnem obtoževati držav članic. Tudi Evropska komisija, tudi nekateri generalni direktorati komisije se obnašajo tukaj na nespremljiv način in poslanci tega več ne smemo tolerirati. Hvala lepa. V imenu EFDD, gospod Petičini. Grazie, presidente. Grazie al... Hvala predsednik, hvala poročevalki za upravljeno deli, delo. Menimo, da morajo evropski državljani imeti možnost, da na jasen in pregleden eh, način in to takoj eh, Eh, lahko ugotovijo tudi prek interneta, ne samo to, da obstajajo predpisi, ampak tudi kateri predpisi so bili sprijeti na nacionalni ravni kot prenose evropske zakonodaje in tudi kdo je odgovoren za njihovo izvrševanje. Mehanizm U-Pilot v redu, ampak zakaj pri postopkih eh, kršitve zakonodaje državljani nimajo dostopa do dokumentov, ki jih komisija pošilja državam članicam? Mi imamo več primerov pilot cases, pri katerih državljani, ki so zainteresirani za to na lokalni ravni, nimajo dostopa, pa skušajo ugotoviti, kako se države članice odzivajo na taka poročila. Nikoli pa na to ne dobijo jasnih odgovorov. In torej, kaj se zgodi v državah članicah? Nam se zdi paradoksalno, da pri eh, postopku zaradi kršitve eh, je eh, globa, ki jo mora plačati država, v bistvu znesek, ki se plača iz denarja davkoplačevalcev. Davkoplačevalci eh, plačujejo svoje prispevke in države plačujejo na to globe eh, zaradi okoljskih kršitev in tudi zaradi drugih kršitev. In tak sistem je treba gotovo spremeniti. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem predstavniku komisije. V imenu komisije bo govoril gospod Van Kendis. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste to točko uvrstili na dnevni red odbora za okolje. Prvič je komisija zadovoljna s tem, da so tudi države članice začele posvečati več pozornosti izvajanju evropske zakonodaje, zlasti ko gre za okoljsko zakonodajo, ki je visoko na seznamu prednostnih nalog in je tudi ena izmed zakonodaj, ki je najslabše izvajana. Že leta in leta je to uh, zakonodaja, ki je na prvem ali pa drugem mestu, ko gre za slabo izvajanje in tudi v naslednjem letu ne bo drugače. Uh, Izvajanje je del svežnja za mm, boljšo zakonodajo, to je eden izmed temeljev eh, sedanje komisije. Boljša zakonodaja preučuje postopek pripravljanja zakonodaje, postopek izvajanja zakonodaje, kako je ta zakonodaja ocenjevana in kje so potrebne revizije obstoječe zakonodaje. Pri refitu ne gre za zakonodajo samo, ne gre za zniževanje standardov, kot je povedala tudi poročevalka. Gre za to, da je treba zakonodajo pregledati in preučiti, ali je še vedno služi svojemu namenu. In to je toliko bolj pomembno za okoljsko zakonodajo, kajti tu je toliko različnih aktov, določb, ki jih je treba na pravilen način izvajati. Zato je smiselno, da preučimo, ali te določbe so izvajane ali delujejo in da potem eh, na podlagi tega te določbe tudi ocenimo. Naj povem še nekaj besed o preglednosti. To je zelo pomembno za vas, tudi za nevladne okoljske organizacije. Že pred 13 leti smo spostavili okvir za to, kako obravnavati pritožbe. Um, organizacije so polno obveščene o tem, kakšno odločitev sprejne komisija, zlasti, če se odloči za tožbo, pojasni, zakaj se je tako odločila. Eh, tožbenim, toženim strankam damo štiri tedne eh, časa za to, da se pritožijo na sodbo in potem šele zapremo primer. Se pravi, o tem jasno sporočamo v jasno zastavljenem časovnem okviru z jasno zastavljenimi jamstvi. in po točno določeni časovnici. No, eh, lahko pa pride tudi do zapletenih eh, primerov, kjer prihaja do različne interakcije med državami članicami, toženimi strankami in tako naprej. Eh, Potem, eh, ko gre za okoljsko zakonodajo, tukaj veljajo specifični kriteriji, specifična pravila, ki nam omogočijo iskanje hitrih rešitev. Če države članice ne spoštujejo zakonodaje, potem komisija začne um, formalni postopek zaradi kršitve zakonodaje. Eh, takšni primeri kršitev so samo eden eno izmed sredstev, kako doseči naše cilje. Imamo tudi druge instrumente na voljo, recimo instrumente izvajanja, s katerimi države članice eh, prisilimo v to, da preučijo, kako najboljše izvajati evropsko zakonodajo. In komisija državam članicam pri tem pomaga, daje nasvete glede tega, kako pravilno tolmačiti zakonodajo in tako naprej. To je enako pomembno kot eh, tožba pred sodiščem. Sodišče ni naš glavni cilj, imamo tudi druge inštrumente, katerih se komisija prav tako posveča v okviru boljše zakonodaje. Hvala lepa, preden dam besedo spet poročevalki. Naj samo na kratko bomo komentiram to, kar je povedala komisija. Jasno je, da bomo govorili o boljši zakonodaji, o tudi manj zakonodaje v prihodnosti, tak je pač program komisije. In jasno je, da bomo imeli več časa za razpravo s komisijo o tem, kako bo komisija izvajala določene dele evropske zakonodaje. Zato bomo verjetno bolj pogosto v prihodnosti pozvali komisijo eh, naj pride k nami, naj pojasni, kako si predstavljajo izvajanje evropske zakonodaje. Hvala lepa. Eh, za zaključek te razprave dajem besedo še enkrat poročevalki gospe Kutel. Tak, herr ordförande. Tak, eh, sovel ti komisijo, som. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se komisiji in pa kolegom za današnjo razpravo. Razprava je bila zelo koristna, z veseljem sem prisluhnila vašim stališčem. Ugotovila sem, da obstaja nek skupni imenovalec. Vsi želimo obvladati ta problem eh, na področju okoljske zakonodaje in zakonodaje na področju javnega zdravja. V v, Evropsk, v tem odboru moramo biti prepričani v to, da potem, ko sprejmemo določene odločitve, ko opravimo vso to eh, trdo delo, da bo dejansko ta zakonodaja spoštovana in da bo izvajana. Strinjam, eh, vesela sem, da se kolegi tukaj z menoj strinjajo v zvezi s predlogi sprememb. Ehm, vesela sem, da ste predstavili, v kakšno smer bodo šli vaše predloge sprememb. Naskušala bom te predloge sprememb kar najbolje upoštevati pri mojem poročilu. Istočasno bi povdarila pomen tega, kar sem zapisala v poročilu. Gre za program REFIT, s katerim skušamo izboljšati naše predpise. Um, skratka poskrbeti moramo za to, da bodo ti, te izboljšave vodile do več preglednosti, do boljšega izvajanja zakonodaje in do boljšega eh, izvajanja zakonodaje o okolju in zdravju, kar bo ponovno mm, pozitivno vplivalo tudi na naše državljane. To mora biti glavno sporočilo mnenja našega odbora. Hvala lepa za vaše prispevke. Upam, da bo sodelovanje s kolegi tudi v bodoče dobro. Najlepša hvala. Naj še povem, kakšen je časovni načrt za ta dosje. Rok za odajo predlogu sprememb je 29. maj. Ne. 19. maj, ne 19. 19. maj. To velja tako. Oziroma glasovali bomo 16. in 17. junija na odboru in vi. Julija, pa potem na odboru Juri in septembra na plenarnem zasedanju. Zdaj pa se bomo lotili še naslednje, tudi zadnje točke na dnevnem redu za današnji sestanek. Gre za ogovor v skladu s členom 106 poslovnika, umik nekaterih aromot, aromatičnih snovi se znama unije. Renat Somer in Elizabeta Gardini sta soporočevalki Elizabeti bi takoj dal besedo, sama pa bo razložila, zakaj ta ogovor. Hvala. Seveda govorim tudi v imenu kolegice Renate Zomer, ki je žal ni tukaj, ker dela na drugih stvarih. Mislim, da ima srečanje poročevalcev v senci in zato je ni tukaj, ampak gotovo podpira ta ugovor. Uh, v katerega močno verjamemo. Saj, kot veste, komisija predlaga, da bi umaknila pet pomembnih aromatičnih snovi, torej arom, iz seznama snovi, ki pa jih je Evropska unija že uh, sprejela. Govorimo o petih snoveh, ki se eh, uporabljajo v več kot 2000 formulah in ki zadevajo 16 eh, različnih prehranskih kategorij. Zdi se mi pomembno poudariti, če je to potrebno, da ta odločitev sploh ni utemeljena ni upravičeni zaradi kakršne koli nevarnosti povezane z zdravjem. Sama komisija pravi, da njena odločitev ni nikakor povezana s kakršno koli nevarnosti oziroma tveganjem za zdravje, ampak da je odvisna zgolj od nekaterih tehnično-postopkovnih vprašanj. Dejansko je teh pet aromatičnih snovi na trgu prisotnih že od, leta sedem, od 70 let. In Um, tako organi Združenih držav Amerike kot drugi, um, eh, spoš, drugi organizm, organi, je, kakršen je odbor strokovnjakov iz Mednarodne organizacije za hrano in um, kmetijstvo Združenih narodov, um, potrjujejo pa še nekaj, kar podpira naš ugovor. Uh, To je vezano na načelo sorazmernosti in na naše zauzemanje za e, primerno sprejemanje zakonodaje. Dejstvo je, da imamo dožnost, da zagotavljamo evropske standarde in predpise, ki, veljaj, ki že veljajo. Moramo pa reči, kar zadeva teh pet arom, da uh, imamo le dejstvo, da niso bili upoštevani postopkovni roki, še zlasti v drugem koraku. In če pomislimo, da gre tukaj samo za pet snovi, v zvezi s katerimi podatki niso bili predloženi, uh, Eh, pravočasno in to gre za pet od 2500 tih snovi, za katere pa je industrija podatke posredovala v določenem roku. Mislim, da lahko rečemo, da je industrija v bistvu spoštovala zahteve, razen v tem minimalnem primeru. Zdaj, um, mi v bistvu želimo poudariti to načelo uh, sorazmernosti v tem primeru in prav v tem primeru je treba to izpostaviti, saj bi po našem mnenju lahko prišli do preveč stroge in pretirane zahteve po uresničevanju. Uh, trenutno veljavnih predpisov, ki bi in to bi pri, pri, prineslo samo škodo za našo industrijo in proizvajalce in nobenega za, koristi za potrošnike. E, industrijo bi obremenili dodatni stroški, organizacijske zahteve in vemo, da industrijo arom stvorijo zgolj večinoma mala in srednja podjetja. E, kakor tudi nesplošno velja za vso prehransko industrijo. Tako da moramo tukaj upoštevati tudi izredno visoko stopnjo konkurenčnosti na globalni ravni in zato bi moralo načelo better regulation res veljati, da bi lahko zagotovili našim podjetjem, da bi ostala konkurenčna in da bi morda lahko tudi ustvarila kakšna nova delovna mesta, glede na situacijo, ki jo imamo. Zato se mi zauzemamo, glede na to, da so, zahteva, da so bili zahtevani podatki vendarle uloženi na Deđe Sanko, so zdaj izbrani in eh, preposlati jih je treba EFSI za naslednjo obravnavo. Tako da mi želimo na to upozoriti komisijo, da ne bi sprejemala odločitev prehitro in to odločitev, ki bi lahko imele negativne posledice. Še zlasti v tem šipkem gospodarskem kontekstu menimo, da to ne bi bila pravilna pot. Eh, in obratno, eh, in to, kar mi predlagamo, se nam zdi bolj naravna pot delovanja za evropske strategije, eh, s katerimi želimo zagnati gospodarsko rast, eh, nova delovna mesta eh, in druge prednostne naloge v tem smislu. Ja. Gospod Menjor. Hvala lepa gospa Gardinja pravilno povedala, da gre za pet aromatičnih snovi, eh, tisti, ki so identični naravnim eh, snovem, ampak so umetno proizvedeni. Um, no, pri tem pa ni prišlo samo do enomesečne zamude, ampak eh, že več kot eno leto. Uh, zamujamo sedaj s prejemom te zakonodaje. No je pa res, da gre tukaj predvsem za tehnični dosje. Mene pa zanima nek drug vidik, ne ta mm, administrativno-tehnični vidik poročila, zaradi katerega prišlo do zamude. Namreč gre za nekaj, kar je povezano z uporabo teh petih aromatičnih snovi. Gre za vprašanje genotoksične ga uh, učinka. In tukaj gre ne na vse zadnje za zdravje potrošnikov. Industrija, ki proizvaja te snovi, trdi, da so te snovi že dolgo na trgu, deloma tudi 40 let in da jih je Svetovna zdravstvena organizacija označila za neškodljive. Um, EFSA je pa ugotovila, da so pri treh snoveh od petih ugotovili genotoksične učinke. EFSA je rekla, da je tukaj treba izvesti še nekaj več raziskav, tako da tukaj že moramo vse skupaj gledati nekoliko kritično. In tudi Svetovna zdravstvena organizacija naj bi se s temi pomisleki strinjala. No, mogoče bi lahko komisija kaj več povedala o tem. Torej, dokler ni jasno ugotovljeno, eh, kakšni so ti učinki in kakšno je stališče EFSA do tega, ne bi smeli sprejemati nobenih odločitev. Bi želeli kaj dodati? Ja. Predlagati bi želel, da damo najprej besedo Evropski komisiji, ker imamo kar nekaj vprašanj in morda bo komisija odgovorila na vsa vprašanja že prednjih, pa če vsi postavimo ena in ista. Tudi sam bi želel prositi za pojasnilo, zvezdem, zakaj je komisija sprejela to odločitev. Vem, dajmo besedo komisiji. Ja, ko se sprejme govor, ponavadi prisluhnemo poslancem in potem komisiji. Ampak ja, uh, če želite pojasnila, bi se lahko obrnili na komisijo, da odgovori na ta ogovor, ki so ga pripravili kolegi, potem pa se lahko odzovemo na to, kar bo povedala komisija. Če se strinjate, torej, damo besedo gospodu Ferstrategu, ki prihaja z komisije, je vodja enote in on verjetno lahko odgovori na ta odgovor ki ste ga pripravili kolegice Somers in Gardini, potem pa bomo nadaljevali z dodatnimi vprašanji, tudi na podlagi tega, kar bo povedala komisija. Thank you, uh, Mr. Chairman, and I think it's in... Hvala, gospod predsedujoči. Kot so povedali že nekateri govorniki, mislim, da je primerno, da malce opišem tudi ozadje v zvezi s tem osnutkom uredbe, um, želimo pač ustraniti pet aromatičnih snovi iz seznama Unije. Seznam Unije je bil sestavljen leta 2000, 2005, letni program evalvacije smo imeli in potem leta 2005 uh, eh, končno sprejeli ta uh, seznam. uredba 3034-2008 v zvedi s aromatičnimi smeji, to je uredba um, sveta in parlamenta, je spremenila potem ta rok in določila, da moramo seznam sestaviti do 31. decembra 2010, ne pa do 2005. In do takrat smo imeli samo register aromatičnih snovi. Um, seznam Unije je vzpostavila uredba komisije 872-2012 in tam okoli 2500 aromatičnih snovi smo imeli na tem seznamu. Med temi snovmi smo se odločili, da je pametno vključiti tudi 411 snovi, za katere ocene tveganja že nismo imeli in za katere smo potrebovali dodatne znanstvene podatke. Zato so bili določeni roki v uredbi. kateri je sledila tudi EFSA, ko je izvajala svojo oceno. V uredbi tudi jasno piše, da je to pogoj. In sicer, da se mora do roka zagotoviti te dodatne informacije. Če te dodatnih informacij ne bomo dobili do roka, potem bomo te aromatične snovi umaknili iz eh, seznama Unije. Eh, kar zadeva varnost, eh, omenjeno je bilo, da je to pozem birokratski ukrep. Ne, mislim, da ne. Kar zadeva te snovi, je EFSA imela določene pomisleke. Zdaj se glede varnosti. To je tudi razlog, zakaj so bili sprejeti ti dodatni pogoji za te snovi leta 2011. Potrebovali so namreč dodatne študije in kot rečeno, smo postavili več rokov in za teh pet snovi, o katerih se pogovarjamo, smo sprejeli najpoznejše roke. In sicer na 30. december 2013 je bil rok za teh pet snovi. Do 31. decembra 2013 za teh pet snovi nismo dobili nekakršnih novih znanstvenih študij, um, ki bi jih uh, predložili, uh, ki bi jih predložila podjetja, živilska podjetja. Uh, ta rok je potem pretekel, potem pa smo dobili študije nekatere meseca novembra, spet 2. januarja leta 2015 za eno snov, pa sploh še nismo dobili nikakršnih študij. Ampak ja, v uredbi se tudi določa, da po tem, ko rok poteče, se lahko oda nove uloge za teh pet snovi pod novim sistemom. Leta 2010 se je namreč sistem spremenil v skladu s skupnim postopkom izdaje dovoljen. Torej, kot rečeno, za eno izmed teh petih snovin nimamo nikakršnih študij, oziroma nismo prejeli nikakršnih študij za ostale štiri, pa smo dobili študije z enoletno zamudo, eno leto po preteku roka. Naj spostavim tudi to, da smo v komisiji začeli postopek za um, odstranitev teh snovi iz seznama, potem, ko smo ob, ob tem obvestili vse deležnike marca 2014. O tem smo se pogovorili tudi z državami članicami v delovnih skupinah po končanih pogovorih smo pripravili osnutek eh, predloga in ga podali tudi v odbor SPS. V skladu z, z, v skladu z dogovorom, tam pa smo imeli 60 dni časa za komentiranje. Potem pa smo ta ukrep tudi poslali na Svetovno trgovinsko organizacijo. Prejeli smo tudi določene informacije v zvezi s možnimi motnjami trga, zato smo predvideli pri umiku teh petih snovi devetmesečno prehodno obdobje. Tudi po sprejetju tega ukrepa bodo lahko živila, ki vsebujejo te aromatične snovi, ostala na trgu oziroma jih lahko dajo na trg še v roku devetih mesecev po začetku veljave. Tako da ima življsko predvaljna industrija dovolj časa, da spremeni svoje proizvode, če je to potrebno. Kot rečeno, eh, te zahteve, da potrebujemo znanstvene podatke, niso birokratske narave, ne, tam jih imamo zaradi varnostnih pomislekov. In zato, da bi zagotovili visoko stopnjo varstva potrošnikov, menimo, da ni prav oziroma da moramo ukrepati, če eh, gospodarski subjekti podatkov ne oddajo pravočasno. Te študije zdaj, kot rečeno, smo dobili, ampak zaenkrat še ne vemo, če, bo to, če bomo lahko na, odpravi, na, na podlagi teh eh, študij odpravili pomisleke ki smo jih imeli v zvezi z varnostjo teh eh, snovišč. EFSA eh, tega še ni preučila. Komisija ocenjuje, da je, tako, da je ta ukrep sorazmeren. Deležniki in industrija so imeli priložnost, da se izognejo tem neušečnostim. Samo podatke bi morali poslati pravočasno, Druga možnost pa je, da bi oddali prošnjo v skladu z novim postopkom za skupno, za skupno sprejemanje dovoljen. Študije imajo, 4 eh, in 5 mesecev časa so imeli za to, ampak tudi tega, tudi novega, nove vloge niso dali. 411 snovi smo imeli leta 2012, ki so bile v isti situaciji. Za 411 snovi smo potrebovali dodatne uh, študije in za um, 406 snovi smo dobili študije, za 5 snovi pa ne. Za 406 snovi so se podjetja potrudila in poslala vse študije, zaradi česar teh snovi zaenkrat ne nameravamo črtati iz seznama. In mislim, da bi bilo zelo diskriminatorno uh, če bi pustili tistim podjetjem, ki niso, um, sestavile, ki niso pripravili študij, da svoje proizvode pustijo na trgu. Tako da mislim, da je ta ukrep uh, ne samo sorazmeren, ampak tudi potreben. Hvala. Ok. Eh, Madame Hawkins gospa Hukan. Uh, Hvala. Ja, z velikim zadovoljstvom sem poslušal odgovor komisije. Boljša zakonodaja ne sme pomeniti to, da, bo, da nam bo trg vladal in da se podjetja samo, um, da, da uporabljajo um, MSP-je kot neke vrste ščit. ogromno škodljivih snovi smo imeli na trgu že kar nekaj časa, brez kakršnih koli študij. Tako da eh, sem zelo hvaležna komisiji, da jemlje sebe in pa evropsko zakonodajo resno. In da ne uporablja tega koncepta boljše zakonodaje, ki se je vse do zdaj tolmačila kot manj zakonodaje oziroma sploh nič zakonodaje, da ne uporablja tega na negativ način pač tu sprejemamo zakonodajo, potem pa se mora spoštovati. Vse skupaj je zelo liberalno zakonodaja, ki jo sprejemamo. Če bi ta podjetja zares želela opraviti te svoje delo, bi ga lahko. Pa še nekaj bi želela dodati. Nekaj, kar me je zares zmotilo, ko sem pred desetimi leti vstopila v ta parlament, prej sem bila 20 let v danskem parlamentu. Nikoli ni dovolj časa, te zamuje se kar akumulirajo nikoli nihče nima dovolj časa. To ni očitek vam, predsedujoč, vem, da vi vedno vse pravočasno izpeljete, ampak včasih za pač določene postopke nimamo dovolj časa. Odlično je, da smo ta predlog za ogovor dobili pravočasno, ker je na ta način vse skupaj jasna. Ne bom se pač spustila v podrobnosti tega vprašanja, ali, varno, ali obstaja varnost na tega nja ali ne, ampak na podlagi teh dokumentov mislim, da lahko gotovim, da so. No, želim pa izpostaviti tudi to, da morajo poveljati enaki pogoji za vse, ne pa da pač neka podjetja trdijo, da ja, jaz sem samo malo podjetje, te ono smejo veljati za me in tako naprej. Včasih se za temi malimi podjetji skrivajo velika podjetja, ki podatkov pač ne želijo pošiljati. Tako da najlepša hvala komisiji. Upam, da boste nadaljevali s, saj s tem deloma dobrim duhom dela komisije. In menim, da je včasih pač tudi zakonodaja dobra. Ni prav, da posod zagovarjamo to, ta koncept manj zakonodaje. Ja, najlepša hvala. Govorim tudi v imenu našega poročevalca v senci, ki ga danes z nami ni. Moram reči, da mi ni čisto jasno, kako in kaj pri tem dosejajo. Imam par dodatnih vprašanj za komisijo. Sem prav razumel, komisija, da obstajajo varnost, varnostna tveganja za teh pet snovi, ki jih ne boste več pustili na trgu. Ampak kljub vsemu pa imamo devet mesečno prehodno obdobje, za katerega se ocenjuje, da je dovolj. Bi lahko malce bolj razložili, kako je stveganje in zakaj je pač prav, da ta, te snovi pustimo na trgu za 9 mesecev, kasneje pa ne. Drugo vprašanje. Kar nekaj časa smo imeli, drog je bil decembr 2013. Proizvajalci teh snovi so imeli torej, dovolj časa, da pripravijo študije in informacije. Zanima me, zakaj niso tega storili. Ali govorimo tu o zelo, o zelo majhnih podjetjih, ki pač nimajo dovolj vero, da bi pripravili to vrstne študije. Še eno vprašanje. Omenili ste, da se to obravnavali tudi na delovni skupini sveta. Mar to potem pomeni, da se je svet strinjal s tem, da teh snovi ne bi smeli več pustiti na trgu, se je na svetu odvila razprava z vezdem, so o tem glasovali, je bila ta odločitev, da se potrdi ukrep komisije sprejeta soglasno ali ne. Gospa Groset. Eh Prisluhnja s tem, tej razpravi in Vse skupaj mi je vedno manj jasno, moram priznati. Ja, vse skupaj me je presenetilo in moram reči, da se ne strinjam z vsemi kolegi informacije, ki jih imam. Kažejo na to, da določena podjetja pač niso bila zmožna poslati vseh informacij v roku. V nasprotju s tem, kar so povedali nekateri, se moramo zavedati, da na jugu Evrope obstaja ogromno MSP-jev, majhnih MSP-jev, ki pripravljajo to vrstne aromatične snovi in tako naprej in niso del nekih velikih skupin. In težko je trditi, da bi se temu lahko, se temu lahko izognili. Tudi v mojem volilnem okrožju je kar nekaj malih podjetij, ki so dejavna v tem sektorju. Imamo vprašanje. Rečeno je bilo, da je, obstaja ena snov, za katero niste dobili nikakršne študije, druge um, študije pa ste prejeli za zamudo. In EFSA, če sem prav razumela, še ni ocenila teh študij. Predlagam, da počakamo, da počakamo, da dobimo vse informacije, ne pa, da že kar zdaj sprejemamo odločitev, ki bo imela eh, ekonomske posledice. To ima lahko velike posledice za te MSP-je. Dve težavi tu obstajata. Prišla, pač, ja, prišlo je do zamude, ki se verjetno da razložiti in v tem primeru bi morali v skladu z boljšo zakonodajo eh, upoštevati težave MSP-jev. V tem parlamentu že več let poslušam, kako je treba pomagati MSP-jem in tako naprej. Potem pa se zgodi, da jim poskušamo zares pomagati, pa nimamo nikakršne podpore več v teh klopeh ne vem, morda je zares to težava samo zamuda in v tem primeru predlagam, da počakamo EFSA. Če bo EFSA po resnih študijah ugotovila, da ta ali ona aromatična snov predstavlja tveganje, potem ja, potem je treba ukrepati. Ampak danes teh informacij še nimamo. Sama pač odločitve sprejema na podlagi informacij, ki jih imam. In zaenkrat menim, da bi bilo bolje, da počakamo in da ne sprejemamo sankcij že zdaj. Sama bi želela podpreti eh, kolegico Gardini, ki je govorila o tem prej. Tudi sama imam določen dvome. To mislim, da ni prav, da se takole netransparentno odločamo na podlagi nekih protislovnih informacij, kako naj sploh sprejmemo kakršnokoli dokončno stališče. Sprejemamo vse čas neke konfliktne informacije in tako naprej. Najprej moramo izoblikovati kar se da objektivno stališče, Zato prosim, da malce počakamo in šele potem sprememo konkretne odločitve. Najlepša hvala. Gospod Delaraj, hvala. Gospod predsedujoči, ne želim zavlečevati preveč še razplave, zato ker je že gospa Grostet povedala tisto, kar je bilo bistveno. Želela bi izpostaviti predvsem to, kakšno slabo sporočilo lahko pošljemo tako podjetjem kot državljanom, če nam ne bo uspelo razrešiti te težave. Ena možnost je, da EFSA ugotovi, da so te aromatične snovi škodljive, potem je treba ukrepati, če pa niso, potem pa mislim, da zaenkrat ne bi smeli. Uh, um, sprejemati preuranjenih ukrepov. Najlepša hvala. V, drugi, v drugem delu razprave smo dobili še ene par vprašanj za komisijo. Izvolite, komisija. Hvala. Želim izpostaviti, da so bili roki za odajo študij v skladu s Uredbo 872 skozi 2012, ti roki so bili um, dorečeni v posvetovanju, o posvetovanju z podjetji s to industrijo. Zato smo tudi v končni fazi sprejeli različne roke, ker smo se prej pogovorili s podjetji, ki se ukvarjajo s aromatičnimi snovmi, zato da bi zagotovili, da imajo zarice vsi dovolj časa, da pripravijo te informacije. Leta 2012. 12 smo imeli na seznamu 411 snovi, ki so bili v enaki situaciji, bodi si so bili še v postopku evalvacije ali pa smo še pričakovali študije. In samo za teh pet snovi nismo prejeli informacij študij. To ni bila nerazumna zahteva po našem mnenju, zato ker, za, ker smo za 406 drugih snovi prejeli um, informacije za te pa ne. Glede tvegan pa se morda nisem najbolje izrazil zaenkrat še nimamo dokazov, da tveganja ni. Prav tako ni dokazov, da so te snovi tvegane, prav tako pa ni dokazov, da niso, da ne predstavljajo tveganja. Tako da moramo dobiti te dodatne študije, vse skupaj preučiti in na to se odločiti, ali so te snovi tvegane ali ne. Samo zato, ker bomo dobili študije, še ne pomeni, da bodo te snovi lahko ostale na trgu, če so problematične. Ampak je vsaj tista, ki bo gotovila, če so varne ali ne. Rekl sem, da obstajajo varnostne pomisleke, ampak predvsem zato, ker zaenkrat še ne vemo, če so te snovi varne, prav tako pa nimamo nekakršnih um, dokazov ne v eno, ne v drugo smer, kot rečeno. v stalnem odboru smo obravnavali ta vprašanja, ukrep je bil izglasovan skoraj soglasno, 27 držav članic je glasovalo za, ena pa se je vzdržala. To je sicer objavljeno tudi na naši spletni strani. Vzdržala pa se je zaradi načela sorazmernosti tega ukrepa. Ampak kot rečeno, velika večina držav članic je bila naklonjena temu predlogu, glede na to, da je to, postop, da je to ukrep, ki se ga eh, sprejema v skladu s regulatornim postopkom, s pregledom, se bo svet naslednji teden pod A točko pač odločil, da ne bo ugovarjal tej odločitvi. Eh, prav tako pa sem omenil to možnost diskriminacije že prejle. Um, za številne študije, za št no, oziroma za ogromno snovi, za 406 snovi smo dobili študije odane v roku. In prav tako gre tu za predostojnost sistema Evropske unije. Pač mi imamo seznam proizvodov, ki so varni. Svet skupaj s parlamentom je doreko, kakšen je bil postopek, v skladu s katerim lahko snovi ostanejo na seznamu oziroma kakšni so postopki za omik snovi iz seznama in kakšen je postopek pač za izdajo dovoljenja, za avtorizacijo. Ko smo se sestali tudi s predstavniki tega industrijskega sektora in ki smo jim povedali, da je rok potekal in da študij še nismo dobili, je bil njihov komentar, da ja, nismo pričakovali, da bo komisija o roke jemala tako resno. Ma, se to imamo v zakonodaji konec koncev. Mislim, da je posem normalno, da te roke jemljemo resno. Gre torej tudi za našo verodostojnost. V ta sistem smo vzpostavili skupaj. Uh, določili smo še dodatne prehodne roke. Ta zgodba se vleče že od leta 2000, ko je bila sprejeta uredba sveta in parlamenta. Prvi rok je bil 2 2005, potem je bil podaljšan za 2000, na 2010, potem smo za 411 novi predvideli tudi prehodno obdobje za dodatne študije in nekje se je treba ostaviti, nekje se morajo prehodna obdobja končati. Fleksibilnosti je bilo dovolj in zato, da bi ohranili verodostojnost sistema, se moramo pač na eni točki odločiti, da pogoji niso bili izpolnjeni in da je treba proizvode umakniti iz seznama. To ne pomeni, da bodo ti proizvodi zavedno črtani se znama. Podjetja imajo možnost, da oddajo novo ulogo, preučile bo EFSA in če ugotovi, da je vse skupaj varno, se te snovi zopet lahko dodajo na seznam unije. In to možnost so imeli, že več mesecev bi lahko oddali, oziroma v zadnjih mesecih bi lahko oddali novo vlogo, ampak je še niso. Zakaj pa ne moramo počakati na EFSA, da bo EFSA preučila vse te študije? Zato, ker je postopek jasen. Do 31. decembra 2012 smo imeli rok za odajo teh študij in da se jih pač oceni v skladu s prejšnjim postopkom za, izdaje, za izdajo dovoljenja. Od leta 2012 naprej pa imamo skupen postopek za izdajo uh, do, dovoljenja, ki ga vzpostavlja uredba 3034 iz 2008. In zdaj velja pač nova pravila za odajo vlog in a, nova pravila za preučitev strani EFSE. Ni pa mogoče reči zdaj eno leto po, izteku, po preteku roka, da želimo, da za te snovi se uporablja stara zakonodaja, to ni možno, to ne bi bilo skladno z zakonodajo Evropske unije. Če želimo ohraniti vredostojnost našega sistema za izdajo dovoljen in če želimo ohraniti tudi nek dober ugled proizvodov, ki so že na trgu, je edina možnost, da zakonodajo skupnosti primerno izvajamo. Kot rečeno, smo imeli ogromno prehodnih obdobij, te razprave so se začele že, že leta 2000, vse roke pa smo pravzaprav sprejeli v dogovoru in ob posvetovanju s predstavniki tega industrijskega sektorja. Dobro, najlepša hvala. Ne vem, če želi na koncu še Elizabeta karkoli dodati. Sì, grazie, molto brevemente. Ja, hvala, prav na kratko bi želela ponoviti, da svoje občutke v bistvu ne poznam tega podjetja in nisem imela možnosti, da bi se z njimi pogovorila. Ampak glede na to, da prihajam iz države, v kateri so mali in srednji podjetji, mala in srednja podjetja, pogosto tudi mikropodjetja, prosim komisijo, ali ni to eden tistih primerov, kjer, ki lahko povzročijo mikropodjetju zelo velike težave pri orientaciji znotraj zakonodaje, ki se zdi zelo oddaljena. Eh, in uh, nerazumljiva in to velja za podjetja, ki nimajo na voljo dovolj virov, da bi lahko razumela in pravilno prebirala eh, besedila v angleščini, na katera se morajo opreti. In po mojem je naloga Evrope tudi ta, da um, take spremembe, ki so jih nekateri začeli doživljati že pred časom, nekateri pa komaj sedaj, tudi spremlja in pri tem e, svoje državljane in podjetja podpira. In zato, če samo za pet snovi od 2500 tih niso bili upoštevani roki, e, mislim, da eh, pri tako majhnem vzorcu, Eh, zaradi katerega pa je lahko ogroženih veliko podjetij, lahko rečemo, da je to zadeva, ki je očitno ne morem dobro razumeti. Vsekakor za teh pet snovi, kot kaže, menda že obstajajo študije in tudi so bili uloženi podatki, ki jih eh, generalni direktorat že ima in ki jih mora samo še posredovati EFSI, zato da dobijo odgovor v zvezi s tem. Mislim, da uh, se moramo vprašanja lotiti bolj vsebinsko, uh, ker zdaj ali želimo in je treba zaščititi zdravje naših državljanov, kar je seveda na prvem mestu, uh, ali pa moramo biti pozorni tudi na naša podjetja, za katera ni tako enostavno umakniti neke snovi eh, oziroma jo dati spet na trg. Tako da, če ni neke konkretne nevarnosti in vsaj glede na vse, kar zdaj vemo o tem in da so to snovi, ki jih pomembne mednarodne organizacije smatrajo za varne snovi, eh, um, mislim in tudi drugi kolegi, ki se strinjajo z menoj, menijo, da bi bilo treba to zadevo si še enkrat pogledati bolj vsebinsko in se potruditi premostiti te uh, postopkovne ovire, ki so se v bistvu tukaj pojavile. Hvala. Can, uh, Hvala. Zdaj pa mislim, da lahko končamo to razpravo. Glasovanje na Envijo bo 26. maja, na plenarnem zasedu pa meseca junija, če bo spred ta osnutek resolucije. Nimamo več druge točke na dnevnem redu, zato lahko za danes eh, končamo s sestankom. Vidimo se torej zjutraj ob desetih s člani odbora Envijo, ob devetih pa se dobimo koordinatorji. Najlepša hvala in se vidimo jutri.